teh zakonodajnih aktov bodo objavljeni v zapisniku eh, te seje. V skladu s 149. členom poslovnika eh, smo eh, vam posredovali osnutek dnevnega reda. Gospod Korbet, imate postopkovno vprašanje? sklicujem se na člen dvaintrideset sestavo poslanskih skupin niste napovedali nobene spremembe v okviru poslanskih skupin na zadnji seji sem vas vprašal ali je bil gospod atkinson izključen iz skupine efdd kajti uh, v združenem kraljestvu je uh, stranka UKIP dejala, da so, da so jo izključili iz skupine. Na zadnje pri uh, seji je bilo rečeno, ja, uh, poslanka je bila izključena, ampak uh, v poslovniku Evropskega parlamenta so pravila jasno, jasna, ali si član poslanske skupine ali pa ne. Uh, V skupini UKIP so poslanko izključili eh, zaradi eh, suma goljufije. Eh, tukaj pa UKIP to poslanko uhranja v svojih vrstah samo zaradi števila poslancev, ki je tukaj še kako pomembno. Ähm, Hvala lepa, gospod Korbet doslej nisem našel še nobenega pravila v uh, poslovniku, ki bi mi uh, omogočil uh, boj proti licemernosti, ampak bom preveril, če obstaja takšna možnost za predsednika. Sicer pa nisem prejel nobenih obvestil v zvezi z kolegico nič ne vem o eh, njeni izključitvi iz skupine UKIP, pa tudi ne o izključitvi iz poslanske skupine v Evropskem parlamentu. Ravno kar sem se posvetoval za pristojno službo in pravijo, da tudi oni nimajo tovrstnih informacij. Gospod Enju, postopkovno vprašanje. Ja, gospod predsednik, gospa Atkinson. Ja, ta izključitev eh, je predmet priziva. Do priziva še ni prišlo in eh, dokler postopek ni eh, zaključen, je še zmeraj članica skupine. Okay, das, Dobro, hvala lepa, gospod Anju. Uh, to smo si zapisali. Gospod Korbet vas je ravno tako slišal. Ali ima kdo kakšno zahtevo za spremembo dnevnega reda za ponedeljek? Ne. Skupina zelenih pa je prosila za spremembo v eh, torek. Zahteva izjavo Evropske komisije v zvezi eh, z preiskavami eh, evropskih državljanov, podjetij in državnikov z strani eh, ameriške službe za nacionalno varnost. Ta izjava naj bi bila predvidena brez resolucije. Ampak potem bi izjavo o tako imenovanih inteligentnih trenutnih mejah prestavili na uh, maj. Gospa Harms. Gospod uh, predsednik, dame in gospodje, v uh, času viška afere v zvezi z. NSA je eh, gospa Merklova deljala, da eh, prijateljev pač ne smeš eh, nadzirati. Ampak eh, ravno to se je dogajalo in eh, pri tem eh, je Agenciji za nacionalno varnost pomagala nemška obveščevalna služba in najbrž eh, tudi druge evropske obveščevalne službe. Zaradi tega imamo vprašanja za nemško obveščevalno službo. Kaj se je torej dogajalo na tajni točki v eh, Aiblingu in katere informacije je Nemška obveščevalna služba posredovala eh, agenciji NSA o, o evropskih podjetjih in evropskih državljanih? Mislim, da ne smemo zapravljati eh, časa, ampak da moramo raziskati to novo dimenzijo škandala v zvezi z eh, Ameriško agencijo za nacionalno varnost. Najlepša hvala. V prid eh, tega predloga bi rada spregovorila gospa Ernst. Ja, jaz podpiram eh, ta predlog, kaj ti. Nemška obveščevalna služba je podajala informacije o evropskih eh, podjetjih agencije NSA. Tukaj gre eh, za um, gospodarsko um, posredovanje tajnih informacij in zato je prav, da eh, ta eh, postopek preučimo, gre za kršitev evropske zakonodaje, za kršitev eh, direktiv, ki smo jih sprejeli v tem parlamentu. Zato je prav, da se s to temo ukvarjamo in mislim, da se bodo s tem strinjale tudi druge poslanske skupine. Najlepša hvala. Bi rad kdo spregovoril zopr ta predlog? Ne. Potem bomo glasovali o predlogu. Gospe Harms, kdo je za? proti? Se kdo vzdrži? Mislim, da bomo morali to še preveriti, dame in gospodje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Ne pravijo glasovi iz dvorane, ste vsi glasovali, sprašujem še enkrat. In s tem je glasovanje zaključeno. Za 187 proti 127. S tem je predlog sprejet. Še zmeraj smo pri torku in Tukaj je še zahteva skupine GUE NGL. Eh, zahtevajo izjavo komisije o ustrezni zaščiti žvižgačev in novinarjev v boju proti utaji davkov in eh, na področju izogibanja plačila eh, davkov. Gospod Masi ima besedo. Gospod predsednik Edouard Perret, francoski novinar, je kot tretji eh, bil eh, obtožen v Luksemburgu zaradi posredovanja informacij v zvezi z afero eh, LuxLeaks. Seveda spoštujemo neodvisnost sodstva, vendar pa spoštujemo tudi novinarsko svobodo in svobodo govora. Zaradi tega moramo zagotoviti ustrezno zaščito žvižgačev in novinarjev v Evropski uniji. Prav bi bilo, če bi se pred sodiščli odgovorni. Gospod Junkar je bil dolga leta odgovoren za zakone v e, Luksemburgu, zato ga prosimo, da poda e, predloge e, v zvezi e, z. E, zagotovitvijo ustrezne zaščite za žvižgače in novinarje. Tako se bomo ustrezno borili tudi proti davčnim oazam. Želi kdo spregovoriti v prid tega predloga? Izvolite, gospod Lambert. Gospod predsednik, brez eh, teh eh, žvižgačev, eh, brez teh opozorilnih znakov, ne bi sprejeli oziroma ne bi prejeli predlogov eh, sprememb in zato je prav, da podpremo eh, žvižgače in da jih tudi ustrezno zaščitimo. V eh, drugi davčni svežen je komisija vključila ustrezne predloge za zaščito žvižgačev in mislim, da bi morali te ukrepe ustrezno izvajati in jih še zaostriti. Ali bi kdo rad spregovoril zoper ta predlog? Ne. Torej bomo o tem glasovali. Kdo podpira predlog gospoda Demasija? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. Für mit Tako, za torek več nimam sprememb in smo pri sredi. Imam predlog skupine socialistov in demokratov za eh, izjavo podpredsednice komisije, visoke predstavnice eh, in sicer v zvezi z situacijo v eh, Burundiju. Gospa Kienge dobi besedo. Gre za razpravo brez resolucije. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. V imenu skupine socialistov in demokratov bi rada prosila za izjavo visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve Federike Mogherini. Eh, gre za razpravo o tem, kaj se je zgodilo v eh, Burundiju po kandidaturi predsednika Kurunzize. Po uh, tej kandidaturi, ki je v nasprotju z eh, mirovnim eh, sporazumom, je to območje eh, zelo ogroženo in s tem je ogrožena celotna regija velikih jezer. Torej želimo izjavo brez resolucije in sicer na temo tega, kar se je zgodilo v Burundiju. Hvala lepa. Želi kdo govoriti v prid temu predlogu? Gospod Lambert. No, la... Ja, mi eh, podpiramo eh, to eh, zahtevo, gre res za nujno zadevo. Če bi eh, to predstavili na kasnejši termin, eh, potem bi lahko bile volitve že preblizu. Ali je kdo proti temu predlogu? Ne, potem bomo glasovali o predlogu gospe Kienge. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Sprejeto. še zmeraj smo pri sredi in skupina ELS eh, je zahtevala razpravo na temo poboja študentov v eh, Keniji pod naslavom preganjanje kristijanov povsod po svetu, eh, še prav posebej pa s povdarkom na poboja študentov v Keniji strani teroristične skupine Al-Shabaab. Gospod Weber. Eh, gospod predsednik, drage kolegice in kolegi, eh, navedli eh, ste naslov razprave. Gospod predsednik, omenjeni so kristijani in sicer iz dveh razlogov. Prvič gre za konkreten primer v Keniji, kjer niso bili prizadeti le kristijani, ampak tudi drugi. Ampak celotno nasilje obstaja zaradi sovraštva do kristijanov. Eh, in eh, teroristi sprašujejo eh, žrtve, kdo je kristjan in potem kristjane ubijajo. Poleg tega pa najprej nismo prosili za razpravo na temo Kenije, ampak smo prosili za splošno razpravo na temo preganjanja kristjanov. Kenija je pri tem le primer. 300 milijonov kristjanov na tem svetu. Eh, je ogroženih zemlja. 150 tisoč kristijanov vsako leto eh, umre. V začetku 90-ih let smo imeli v uh, Severni Afriki 20 odstotkov kristijanov, danes uh, jih imamo le še 4 odstotke. To kaže, uh, pod kako velikim pritiskom uh, so uh, kristijani. Uh, Eh, gre za največjo versko manjšino na svetu in zato mislim, da je prav, da o tem razpravljamo v eh, Evropskem eh, parlamentu tudi o tej temi. Resolucijo smo že pripravili in ne morem razumeti, zakaj bi v besedilu govorili o preganjanju kristijanov, v naslovu pa bi kristijane izpustili. Zato prosim, da se vrnemo k staremu naslovu, kajti to je zelo pomembna tema in eh, gospod predsednik zato ker je to za nas eh, zelo pomembna tema bi vas prosil tudi da bi o tej temi eh, tukaj razpravljali in zato bi prosil tudi za poimensko glasovanje. Hvala lepa, gospod Weber. Naslednje vprašanje je, kdo želi podpreti ta predlog, kdo bo spregovoril uprit tega predloga. Izvolite.

Gospod Guerrero bi rad spregovoril zopr ta predlog. Hvala, eh, Mislim, da moramo ločiti vprašanje pre, pregona kristijanov od napada v Keniji. Dejstvo je, da so kristijani v številnih delih sveta, zlasti na Bližnem vzhodu, preganjani in to vse skozi to je eh, posledica dveh eh, razlogov. Eh, veliko ljudi je ubitih, poleg tega pa gre za načrtovano dejanje, s katerim se želi izkoreniti kristijane iz tega območja in s tem se želi pregnati te skupnosti. Torej, gre za zelo pomembno vprašanje, in potrebujemo razpravo o tem. Moja skupina je zato, da bi imeli čim prej razpravo o tem, da bi to vključili na dnevni red plenarnega zasedanja. Torej, potrebujemo razpravo o tem, o pregonu kristjanov na svetu. Kar zadeva to konkretno zadevo, ta teroristični napad v Keniji, pa dobro veste, gospod predsednik, da smo na konferenci predsednikov izključili besedico uh, islamski, zato da to ne bi izpadlo kot nekaj, kar ima versko konotacijo. Skupina ELS pa je ustrajala pri tem, da bi uporabili besedico kristijani. Menim pa, da ni prav, da jo upravimo v tej razpravi. Zakaj? Številni mrtvi v tem terorističnem napadu niso bili kristijani, zato moja skupina predlaga, da bi imeli razpravo o pregonu kristijanov, ne pa da spreminjamo naslov tega terorističnega napada v Keniji. Dobro, najlepša hvala. Torej, imamo predlog ki ga je podal gospod Weber. Slišali smo argumente za in proti. Gospod Weber je zahteval poimensko glasovanje. Torej bomo poimensko tudi glasovali. Glasujemo. Ste vse kolegice in kolegi glasovali? Še enkrat sprašujem, ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. 192 za, 134 proti, 13 vzdržanih glasov. Nobenih drugih predlogov eh, za spremembo dnevnega reda nimam pred seboj. Eh, s tem je torej dnevni red eh, sprejet. Naslednja točka pa je.